bomo zglasovali, tako kot je to bilo načrtovano. In najprej prva tema je. So razmere na Šrilanki, torej resolucija o razmerah v Šrilanki. Imamo predlog resolucije GUE, NGL. Glasujemo o tem, kdo je za. Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. Gospod Mazina ima postopkovno vprašanje. Jaz sem tukaj, ampak ne bom sodeloval v pri tem glasovanju, to skupaj v dogovor s socialisti. Dobro, bomo to zabeležili. zdaj bomo pogledali skupni predlog resolucije štirih skupin o isti temi. Gospod Tanok bi rad podal ustni amandma v zvezi z drugim odstavkom, če se ne motim. Ja, v bistvu bi želel spremembo besedila eh, pri tudi v tem ustnem amandmaju, če dovolite. Uh, kajti sedaj nam je uspelo vzpostaviti in ugotoviti, zakaj je dejansko prišlo te zmene. Namreč beseda je non-fire period, ker to pač se nam ni zdelo smiselno in potem smo to spremenjali v ceasefire kot premirje, ampak sedaj smo ugotovili, da je to uradni tekst iz deklaracije, so predsedojoči, ki vključuje Evropska unija in tam je upravljena beseda, ki je sicer čudna, ampak kljub temu je tam zapisana in piše non-fire period, torej obdobje brez uh, orožja. In to je pač besedilo, ki prihaja iz uh, uradnega besedila, uradne deklaracije, zato jo moramo posteti tako. Ali kdo nasprotuje temu, kar je pravkar povedal gospod Tenok? Ne. Gospod Macakis, beseda je vaša. Mislim, da je še nekaj druga za tem in da bi nam gospod Tarak moral povedati tudi še to, preden glasujemo še za eno spremembo. Gre. including the word humanitarian. Ja, vključno z besedami humanitarna pomoč, tako da točno vemo, za kakšno pomoč gre, ampak najpomembnejše je, da zapišemo declare non-fire period, ker je to pač to besedilo, ki je uporabljeno v deklaraciji. Dobro. Predlagam, da glasujemo. Gospod Romeva, še želi besedo. Danes poslišimo resnično, resnično stvari. Ja, v bistvu ne vem, ali je to zgolj jezikovna, jezikovno vprašanje, ampak v besedilu piše ceasefire in ne nonfire, oziroma ali sem narobo razumel sedaj. Se pravi, ali mora pisati ceasefire na mesto nonfire. Gospod Tanok je povedal jasno prej, on predlaga in v svoji končni različici ustnega madmaja, da bi na ustrezen način zamenjal tekst. In potem sem vprašala, če je kdo proti, ni bil nihče proti, zato predlagam, da zamenjamo ta drugi odstavek z predlogom spremembe, kot to predlaga gospod Jan. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Tako kot je bilo spremenjeno. Naslednja je odstavek v uvodni navedbi. Aha, gospod Tenok ima še en predlog za spremembo. Ok. Kje je Tenok? Gospod Tenok. Like from... Pravko sem pogledal, da se zdi iz tega vrstnega reda, tako kot je to zapisano, da sem vam dejansko prebral prej ustni spremembo k uvodni navedbi k Zato se resnično prevečujem, kajti dejansko bomo sedaj spremenili odstavek 2 in zaradi tega je tudi jasno, zakaj so prej bili kolegi malo zmedeni. Zato predlagam, da to zamenjamo. Res se upravičujem, ampak napačno je zapisano na mojem seznamu. Jaz sem vam torej prebral spremembo k uvodni navedbi k in ne k drugemu odstavku. In ne, zaradi tega smo v bistvu, je prišlo do te zmede, nismo glasovali pravilno prej. Se pravi, če ste bili za amandma, potem predlagam, da gremo sedaj nazaj in ponovno glasujemo o, o predlogu spremembe za drugi odstavek. Dobro, hvala. Ampak to moramo res zelo pazljivo narediti, to moramo pazljivo pogledati. Torej, sedaj glasujemo o drugem odstavku. Ali lahko še enkrat ponovite predlog ustne spremembe za drugi odstavek? In kolegi, lepo vas prosim, pozorno poslušajte, da lahko končno to zaključimo. Gospod Tenok, beseda je vaša. Dobro. Sedaj pa za drugi odstavek. Believes that the military victory over the LTT as invaded by the government of Sri Lanka. In tako naprej. Peace. That's as is, as is in the voting list. Se pravi, tako kot je to spremenjeno na seznamu za glasovanje. Dobro. Ali kdo nasprotuje k temu predlogu spremembe? Za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Torej, tudi drugi odstavek smo sprejeli, tako kot je bilo spremenjeno. Sedaj sledi uvoda navedba K, ki smo jo že spremenili, v njem smo že glasovali. Gospod Macakis, mislim, da, če, da bo vse prav, moramo sedaj glasovati tudi uvodni navedbi K, ali ne? hvala. Zato pojasnimo še enkrat stvari. Torej, še enkrat, ovodna navedba k gospod Tenok, ali lahko prosim še enkrat ponovite ustni predlog spremembe, ki se nanaša na ovodno navedbo k. Beseda je vaša. Dobro, bomo še enkrat prebrali. Whereas the Tokyo co-chairs have called jointly on the government of Sri Lanka and LTTE to declare a non-fire period to allow the evacuation of sick and wounded in tako naprej. Ore, piste vodeni parki, tora pa. Dobro, mislim, da sedaj ni nobenega nesporazuma in sedaj glasujemo. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Sprejeli smo trojo vodo na večbo K, tako kot je to bilo spremenjeno. Sedaj bomo glasovali o celotnem predlogu za resolucijo. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Odpade oziroma zavrnjeno. Oziroma se pravičujem pravi predsedujoča sprejeto. Sedaj sledi naslednji predlog za resolucijo in sicer to gre za uh, begunca na Tajskem. Gospod Stenok, ki je predlagal ustni predlog spremembe za druge odstave. Gospod Stenok, prosim vas, zelo natančni bodite in pazljivo. Najprej predlog spremembe v zvezi z drugim odstavkom, okolikor vem, imate več predlogov za eh, spremembe, ki bi radi predstavili. To torej je najprej drugi odstavek. Gospa predsedujoča, Ja, enostavno niso predloge sprememb zapisani na enakem vrstnem redu tukaj in zato moram res spasiti, da ne bom narobe prebral. Torej najprej drugi odstavek. Tu bi radi dodali besede na koncu odstavka. As well as deliberate impoverishment veca, arbitrary taxation and land confiscation. Dobro. Ali kdo nasprotuje? Ne. Dobro. Glasujemo sedaj o tem drugem odstavku, tako kot je to spremenil gospod Tenek. To je za, proti, vzdržani, sprejeto. Sedaj bomo glasovali o petem odstavku teksta. Tudi torej, tukaj imamo ustni predlog spremembe gospoda Tenoka. Gospod Tenok, slušamo vas.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 Kdo nasprotuje, glasujemo lahko sedaj. S tem predlogom sprejem bo zdaj za, proti, vzdržani, sprejeto. In sedaj sledi predlog spremembe za šesti amandma. Gospod Tenok, predstavite vaš ustni predlog spremembe. Bom prebral kar celotni tekst za šeste staj, kot je to ustno spremenjeno stresa. za about people of the issue that affect Thailand and other countries is regional one and pozdravlja tudi sestanek, ki je bil januarja strani Permanent Secretary of Foreign Affairs, se pravi, to je prava spremembe, in potem naprej odstavek. Poziva se člane zlasti predsednika in relevantne mednarodne organizacije, torej to je prava spremembe, da bi delali v smeri strajne rešitve. Hvala lepa. Tako smo spremenili to. Glasujemo, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Dobro. Po odstavku 7 imamo še prav spremembe skupine A, da kdo je za, proti. Kdo je proti? Vzdržani? Zavrnjeno. Potem je prav spremembe socialistov, eh, glasovanje po delih, najprej prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto, drugi del, za, proti, vzdržani, zavrneno. Po odstavku 8 je predlog spremembe Alde, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Potem sledi uvodna navedba E in pa ponovno ustni amandma gospoda Tenoka. Izvolite, beseda je vaša. Ja, pri uvodni navedbi E bi to moralo zveniti takole. Uh, Agencije Združenih narodov pravijo o tem, da so bili begunci, da so z begunci grdo ravnali in da so dobili do svojih, ki so še vedno zaprti na Tajskem. Hvala lepa. Kdo proti? Ne, dobro, glasujemo. Kdo je za? Torej, glasujemo za vrnjeno E. Kdo je proti? Zdržani? Sprijeto. Sedaj pa vse. Kdo, en, kdo je za, proti? Zdržani sprejeto. Sedaj bomo glasovali o naslednji temi in sicer to je skupni predlog resolucije zaradi zavrnitve iz, iz ročitve Cezare Batistija. Sedaj bomo glasovali in sicer poemensko. Lahko glasujete? Ste vsi glasovali? Glasovanje je končano. In sicer